koga je tukaj več sveta, komisije ali poslancev, kakorkoli že začenjamo z zasedanjem in obveščam vas, da sem dobil nekaj predlogov za spremembe v parlamentarne odbore in delegacije. Seznam teh imenovanj bo objavljen v današnjem zapisniku. Če do sprejetja zapisnika ne bo ugovorov, bi vas rad obvestil, da bodo ta imenovanja potrjena.